Pozdravljeni gospe in gospodje, nadaljevali bomo s sejo. Povedati vam želim, da je zapisnik včerajšnjega zasedanja na voljo in če ne bo komentarjev in ugovorov, bo zapisnik sprejet. Zdaj pa še sporočilo, preden nadaljujem.